potem štejemo to spremembo za sprejeto. Sedaj gremo pa na glasovanje. Prvo vprašanje. Prvo glasovanje se je naša na poročilo gospe Hautra zaščita proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice EU. Glasujemo elektronsko. Glasujmo. Konec glasovanja. sprejeto. Hvala lepa. Drugo poročilo, prav tako gospa Hautala, začita proti dampinškemu vozu iz držav, ki niso članice EU. Glasujemo prav tako elektronsko, glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem poročilo gospoda Valence, partnerstvo o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Liberijo, prav tako elektronsko, glasujmo. Konec glasovanja. Tudi to je sprejeto. Sedaj je na vrsti poročilo gospoda Mata. Sporazum med EU in Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju, ribolovne možnosti in finančni prispevek glasujemo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem poročilo gospoda Bonana, sporazum o sodelovanju s Korejo na področju globalnega satelitskega navigacijskega sistema. Glasujemo znova elektronsko, glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednje glasovanje o poročilu gospe Tomašič nova urodja teritorijalnega razvoja v kohezijski politiki za obdobje 2014 do 2020. Glasujemo elektronsko, glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa poročilo gospoda Gigolda, statistika skupnosti glede plačilne bilance mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb. Glasujemo o besedilu v celoti, prvi sklop. In zdaj postopkovno vprašanje. Mikrofon, prosim. Hvala lepa. Eh, videl sem, da je 25 eh, strani predlogov sprememb, ampak samo v nemščini. Zdaj ne vem, ali je to eh, namensko in mislim, da to ne bo dobro vplivalo na glasovanje v Združenem kraljestvu, ker si prizadevamo za to, da bi bila angleščina tudi uradni jezik. Eh, hvala lepa. Meni so povedali, da so bili vsi predlogi sprememb prevedeni, ker so bili predloženi pravočasno že prejšnji teden. Ne razumem vašega komentarja, morda ste hoteli samo poudariti tako pomembno glasovanje čez en mesec v Združenem kraljestvu. Torej, eh, predlog sveme 29, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. In sedaj glasovanje o predlogu komisije, kdo je za, proti zdržani sprejeto. S tem je zakonodajna eh, rezolucija na glasovanju, elektronsko glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. in sedaj poročilo gospe Jotove o kohezijski politiki v gorskih regijah Evropske unije. Najprej eh, besedilo 16. odstavka, prvi del poimensko, elektronsko, glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, prav tako elektronsko, glasujmo. konec glasovanja. Sprejeto. 22. odstotek, izvorno, eh, odstavek, izvorno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 46. odstavek, izvorno besedilo, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. Odstavek 53, izvorno besedilo v dveh delih, prvi del, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 56, izvorno besedilo v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, za, proti, vzdržani, zavrnjeno tudi sprejeto. Odstavi 63 izvorno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 68 izvorno besedilo v dve deli, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, tudi sprejeto potem rezolucija v celoti, poimensko, elektronsko, glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa, dober tek. Sedaj pa. Najprej pustimo vse, ki se jim mudi, da odidejo, potem pa bomo imeli obrazložitve glasov.